It's 10:30, and we need to start. Today, we are going to be very busy. Dobro jutro, mislim, da moramo začeti. Čaka nas zelo naporen dan. Se smo namreč združili v dnevni red samo za danes. Upam, da lahko potrdite ta natrpan dnevni red. Sedaj pa bi vam želela omeniti še naslednje. Kasneje imamo tudi skupno srečanje z odborom AF, kot tako da bomo tudi zaključili ta sestanek 15 do 12, da bomo lahko prisluhnili evropski ombudsmanki, ki bo govorila o pregletnosti. Na srečo. je ta sestanek v tej stavbi, morate oditi z dvigalom v peto nadstropje, se pravi, moramo biti pa vseeno zelo previdni glede samega časa, kakor vedno, ampak danes še bolj. Ina Sokolska, naša administratorka, pa bo s 16. julijem začela delati v političnem oddelku C. Z nami je vse čestitke in seveda Ina, želimo ti ogromno sreče v prihodnosti in rada bi se ti zahvalila tudi za zelo dobro delo v samem sekretarijatu. Pripričana sem, da te bomo še veliko krat videli. Ponavadi se tudi zgodi, da se včasih administratori tudi vrnejo k nam in nas malo tako spremljajo pri našem delu. Prosim, da potrdimo tudi zapisnik sestanka z dne 16. maja. Upam, da lahko sedaj to potrdimo pod razno ni nobenih pripomb, predlagam, da zacelotimo glasovanja. Eleonora pa bo nam nekaj na kratko povedala. Hvala za besedo. Tudi budžet je propost. Povečanje proračuna za eh, pri tej točki gre za eh, izboljševanje eh, zaščite Eh, državljanskih pravic in eh, dobro izvajanje zakonodaje. Za eh, Evropsko ombudsmanko smo je za leto 2017 bistveno povečali proračun in stalen proračun v stalno se načrtuje dvig v letu 2018. Eh, letu. To pa pomeni eh, njeno večje eh, sodelovanje pri posebnih pregledih, zaščita pred boleznimi in bolj učinkovita zaščita žvižgačev. Zaradi tega predlagamo, da eh, se eh, poveča proračun za leto 2018 glede na predlog komisije, ki je le deloma eh, upoštevala naše predloge dodatne sredstva, ki jih predlagamo, ji bo omogočila, da bolje kadrovsko zasede svoje urade za to, da bolje opravi delo, kar pa Gre, tu pa gre seveda za zaščito pravic vseh državljanov. Najlepša hvala. Sedaj pa bomo glasovali kar elektronsko, kajte vem, da imata sabo tudi svoje elektronske kartice. Glasujmo. Konec glasovanja. Na ekranu pa lahko vidite, da smo to tudi sprejeli. Dobro, sedaj pa se lotimo prve peticije s številko nič pet osem šest o domnevni kršitvi zakonodaje Evropske unije o ravnanju z odpadki vlagatelja peticije ni z nami, dobili pa smo peticijo v dirkališčini, ne v Španiji, zato je bilo vse malo bolj komplicirano. Sedaj pa bom dala besedo še komisiji, gospodi Jaz del Castillo. Hvala za besedo, nekaj v tej peticiji bi želel povedati. Komisija je v svojih poročilih že povedala, da je Galicija sprejela uh, načrt za ravnanje z odpadki med 2020 in 2020. Komisija je ta načrt ocenila in ovrednotila in prišla do zaključka, da upošteva minimalne zahteve okvirne direktive o ravnanju z odpadki. Načrt ima vse potrebne informacije o naložbah, o ravnanju z odpadki in o sami sežigalnici in o zbiranju odpadkov. Vsi ti ukrepi načrta za ravnanje z odpadki so namenjeni k temu, da bi zmanjšali odpadke na odlagališčih in tudi povečali samo stopnjo recikliranja. komisija seveda upa in pričakuje, da bo Galicija tudi malo preoblikovala ta načrt za ravnanje z odpadki, kajti vsi vemo, da je Evropska unija pred kratkim tudi prenovila in izboljšala samo okvirno direktivo z novimi cilji odlaganja odpadkov in za ločevanje odpadkov ter za večjo stopnjo recikliranja. In v letu 2020 ne bomo to ocenjevali samo v Galiciji, ampak tudi v ostalih državah članicah, da bomo videli, ali države članice spoštujejo te bolj ambiciozne načrte za ravnanje z odpadki. Moram tudi povedati, da so cilji vedno postavljeni na državni ravni in ne na ravni regiji. Čeprav seveda pričakujemo, da bodo avtonomne pokrajine v Španiji, pa tudi zvezdne pokrajine v ostalih državah članicah prispevale k tem načrtom. Moram pa tudi povedati, da je to pristojnost Držav članic in komisija se zato ne more vmešavati v same načrte za ravnanje z odpadki in kako so ti razporejeni glede delovne obremenitve. Komisija pa seveda v naslednjih letih ne bo več financirala določenih obratov, med njimi tudi sežigalnic in odlagališč, kakor je to počela v preteklosti. Zato tudi razumemo, da razmere v Španiji, ne samo v Galiciji, se morajo izboljšati, tako da bo več recikliranja in manj odlaganja na odlagališčih. Vsi vemo, da so cilji postavljeni, 50 odstotkov recikliranja Španija morda ne bo dosegla tega cilja v letu 2020. Zato se je komisija odločila za to, da začne s postopkom skodnjega opozarjanja, ki je tudi sestavni del nove prenovljene okvirne direktive. Sestali se bomo s pristojnimi organi v Španiji in sicer to smo že storili letos pomladi. Z njimi bomo potem tudi uh, dorekli ukrepe v naslednjih letih, tako da bo Španija lahko čim prej dosegla vse te cilje. Za Španijo smo pripravili tudi tako imenovani roadmap z eh, številnimi ukrepi, ki jih sedaj ne bom ponavljal. Obstoječ načrt za ravnanje z odpadki v avtonomni pokrajini Galicija je skladen z evropsko zakonodajo. Kmalo bomo ta načrt ponovno proučili in takoj, ko bomo dobili prenovljen načrt, ga bomo tudi ovrednotili. Hvala. Komisiji sedaj pa bom dala besedo našim članom. Prosim, da se držite odmerjenega časovnega roka 90 sekund, gospa Rodriguez. S mikrofonom, prosim. Oh, eh. Hvala za besedo, predsednica. Najprej bi želela nekaj povedati še našim tolmačem in bi rada izrazila svojo sodelovanje z njihovo stavko. Glede same sežgalnice in samega obrata za odlaganje, moram povedati, da sem tudi sama podala peticijo že v letu 2013 in v tem času sem sodelovala tudi z vlagateljem, pa tudi z predstavniki uh, izvrzelenih. Z nami danes seveda vlagateljev peticije na žalost ni zlasti eh, predstavnikov ADEGE. Komisija govori o oceni pristojnosti v Španiji, ampak mislim, da ta porazdelitev pristojnosti morda tudi krši samo okvirno direktivo o odpadkih, predvsem zato, ker Španija ni začela ustrezno ločevati odpadkov glede na njihov izvor. In zato, po mojem mnenju, eh, tudi ni eh, dosegla ustrezne energetske učinkovitosti. Španija oziroma Galicija je sedaj vse te odpadke ali zakopala oziroma ali pa jih je sežkala. In moram povedati, da to, kar se je dogajalo v zadnjih letih, zlati od leta 2015, je res strahotno. Imamo vedno več odpadkov, več se jih sežiga in s tem moram povedati, da Galicija ne spoštuje normative. Poleg tega pa je tudi sama stopnja recikliranja če dalje manjša. Dobro glede samega cilja 50 odstotkov do leta 2020. Ja, res ste mi dali na voljo 90 sekund, ampak jaz čakam 4 leta na to peticijo, kajti vsi vemo, da je tako skrivnostno izginila iz vašega dnevnega reda. Ja, ampak v imenu vlagatelja peticije vam res ne morem dati besede. Dobro, ampak bi želela prisluhniti še ostalim sicer je to res, ampak sem članica tega odbora. To je morda res, niste pa edini. Gospod Preda? Um, može, že ved... Hvala za besedo. Jaz pa bom vseeno krajši od kolegice. Prisluhnil sem komisiji, tudi pozorno spremljam delo komisije že kar tri leta. Se pravi, govori o tem, da je treba doseči nacionalne cilje in ne regionalnih ciljev. Komisija pravi, da nima pristojnosti, da bi se mešavala v načrte za ravnanje z odpadki avtonomne pokrajine. Galicija, zato predlagam, da se ta peticija zaključi. Se vem, da nekateri kolegi hočejo to peticijo uporabiti za volilne kampanje, ampak to ni namen peticij. In sedaj še dajem besedo gospe Rodriguez. Hvala za besedo, predsednica. Mislim, da res ni primerno, da nas obtežujete, da to peticijo sedaj uporabljamo za volilno kampanjo, to je nedopustno. Potem pa še model ravnanja z odpadki v Galiciji je neučinkovit in zato ga je treba čimprej popraviti. Adega je seveda prijela ogromno finančnih sredstev, 72 milijonov evrov. In sicer za sežiganje in tudi za ravnanje z zemljskim plinom. Namen pa je bil seveda, da bi zaprli nezakonita odlagališča. Poglejmo si pa sedaj trenutno stanje Sogama. Bo pravzaprav uh, onesnažilo vodo, to je mesto, kjer ni recikliranje. Če se pogledate to fotografijo, lahko na njej vidite dejansko stanje. Videli boste, kako vsak dan sem prihajajo tovornjaki in tam vsak dan odlagajo odpadke brez ločena. Poleg tega moram tudi povedati, da so posledice tukaj tudi. Uh, razširjene na ostale predele Galicije Sogama, ne spoštuje okvirne direktive in komisija se sedaj ne more sprenevedati, ne mora dejati, da se direktiva spoštuje. Komisija mora ukrepati, bom tako tudi zaključila. Treba je poskrbeti za to, da se bodo spoštovali pogoji okvirne direktive in poleg tega je tudi treba zaustaviti projekte, ki pravzaprav nasprotujejo krožnemu gospodarstvu in ki spodbujajo odlaganje odpadkov v odlagališča. Teh je kar nekaj, na koncu pa še rosa. Eh, Hvala za besedo. No, to, kar sem slišale strani komisije, je uh, uh, čisto uh, primerno, pa še to, kar je povedal kolega v imenu Evropske ljudske stranke, glede sežigalnice in glede odlaganja odpadkov, to je vse skladno z evropsko normativo. Seveda sedaj uh, V načrtu imamo tudi ukrepe za preprečevanje, za ponovno uporabo in za recikliranje. In seveda, pri tem je treba tudi spoštovati načelo onesnaževalec plača. Glede energetske učinkovitosti pa tudi moram povedati, da spoštuje vse pogoje trenutnega zakonodajnega okvira in vse emisije so pod pragom pravnih zavezujočih vrednosti. Sama mislim, da ni prišlo do nobenih kršitev, imamo pravni red, ki je tukaj spoštovan, enako velja tudi za šestičen same direktive v zvezi z energetsko učinkovitosti. Tukaj se vsa merila spoštujejo. Zato prosim, da se ta peticija sedaj zaključi, kajti gre za bitko ki dejansko ne bi smela potekati tukaj, ampak v sami avtonomni pokrajini Galiciji. Mi pač nimamo pristojnosti na tem področju. Mrs. Miranda, 30, 30 minut za gospod Miranda, načrt za ravnanje z odpadki v avtonomni pokrajini Galiciji ne upošteva in ne spoštuje nobenih pogojev v zvezi z energetsko učinkovitostjo niti z recikliranjem. Treba je seveda ustrezno ravnati z odpadki, ampak sežigalnice niso prava rešitev in to tudi ni nekaj, kar predvideva okvirna direktiva. To, kar je sedaj predstavila komisija v svoji oceni v preteklosti, tudi ni razumno. Vse vemo, dolgo časa smo potrebovali, da se ta peticija uh, sploh pripravi, zlasti za obdobje med letom 2016 in 2018. Najlepša hvala. Vidim, da imamo tukaj popolnoma različna mnenja. Določeni kolegi si želijo, da se peticija zapre, drugi, da se z njo nadaljuje. Glasujmo zeleni in guje želijo, da se ohrani, kdo pa si želi zaključiti to peticijo, glasujmo. LS. Prosim, da se opredelite, prosim, da to storite z dvigom rok. Kdo je za to, da se ohrani? 1, 2, 3, 4 kdo jo pa želi zapreti, ena, dva, tri, štiri, pet, kdo se pa vzdržuje glasovanja, dva, trije. Pet jih je pa zato, da se zaključi ta peticija. Ja, izid je zelo tesen, ampak jasen. Poglejmo si sedaj naslednjo peticijo, to je peticija številka 9, številko nič 8, 3. Sedaj smo pri novi peticiji, prosim. We are, to, we are here for a quorum and uh, we are exactly 12. 12 nas je, se pravi, form je spostavljen. 8 nič 3, to je številka peticije, ki jo bomo obravnavali sedaj. Prosim, malo se pa vseeno umirite, no se smo vsi odrasli. bi želela kaj povedati v zvezi s to peticijo? Oziroma imaš postopkovno vprašanje, ampak skladno s katerim predpisom me zanima. Dobro, pa povej, če želiš, ampak prosim, da se jedrnata. Pet let smo čakali na to peticijo, štiri leta, Pe ne štiri leta. Mislim, da je treba to peticijo predstaviti z novimi poročili po letu 2016. Ne, to pa res ni postopkovno vprašanje. Gospa Miranda, se upravičujem, to ni postopkovno vprašanje. Treba je tudi upoštevati pravila igre v demokraciji. Včasih smo tudi vsi poraženci in to je treba tudi spoštovati. To je pač demokracija. Včasih zmagamo, včasih pa izgubimo. Prosim vas, da se sedaj le osredotočimo na peticijo nič 803 v zvezi z novim bolgarskim zakonu o ravnanju z odpadki in z njim povezanimi neskladnosti z veljavnimi instrumenti Evropske unije na tem področju področju. Kasneje se bomo lotili osme točke, kajti še vedno čakamo na vlagatelja peticija, komisija. Prosim, da nekaj poveste o tej peticiji. Hvala za besedo. Ko smo to peticijo prvič prejeli, je Bolgarija sprejemala novo zakonodajo o ravnanju z odpadki, ki je bila dokončno sprejeta julija 2012, potem pa je bila kar nekajkrat spremenjena, tako da bi bila popolnoma združljiva z okvirno direktivo o ravnanju z odpadki. Seveda namen je, da se okvirna direktiva popolnoma prenese in sicer v celoti v našo zakonodajo. Zato se je potem tudi nemudoma ocenilo, ali je nov zakonodajni okvir v Bolgariji tudi združljiv z okvirno direktivo. Sicer je prišlo do določenih uh, nezdružljivosti, ampak uh, posvetovali smo se s komisijo in posledično smo tudi ustrezno preoblikovali naš zakonodajni akt in tako smo celotno okvirno direktivo tudi ustrezno prenesli v našo zakonodajo in potem je tudi komisija lani oktobra zaključila celotno zadevo. Bi želel to še kaj dodati, gospod Malino? Ja, želel bi samo temu pritrditi peticija prihaja iz leta 2011. Mislim, da je imela zelo pozitivne posledice. In danes bi prvič tako, v, da bo vsem jasno in da gre to v zapisnik, predlagal, da se ta peticija tudi zaključi. Seveda, upoštevali bomo zelo dobro opravljeno delo strani komisije, Imamo sedaj tudi boljšo zakonodajo v Bolgariji na področju ravnanja z odpadki. Oktobra 2017 pa je tudi komisija zaključila s svojim delom, sedaj pa je tudi skrajni čas, da se zelo dobrim občutkom tudi mi zaključimo s to peticijo. Ali je že z nami vlagatelj peticije? Pri točki 8, sedaj pa nas čaka še peticija deset, moramo še malo počakati, da pride na zasedanje vlagatelj peticije v zvezi z točko osem. Tukaj pa imamo peticijo v zvezi z občino Montana v Bolgariji. Izvolite. Hvala za besedo. V tej peticiji bi želeli povedati troje. Najprej gre za upravljanje z odlagališčem v občini Montana v Bolgariji. Komisija je s svojimi službami vse tudi temeljito proučila in ni našla nobenih kršitev. Zato je ta del zaključen. Drugi del v peticiji pa zadeva sam postopek strani bolgarskega sodstva in parlamenta. No, tukaj komisija sploh nima pristojnosti. Potem pa še tretji del peticije, ki zadeva dostop do pravnih sredstev. Komisija je tudi temeljito proučila morebitne kršitve glede dostopa do pravnih sredstev zlasti na področju načrta, prostorskega načrtovanja, gradbišč. Kaj pa so glavni zaključki? Če komisija verjame, da je prišlo do določenih kršitev, bo komisija tudi sprožila sam postopek za ugotavljanje kršitev. Vseeno pa mislim, da ta del ni neposredno povezan s samo vsebino peticije, ampak je bolj splošne narave. Mister Malino. Gospod Malino. Like to... Hvala za besedo. Treba je povedati, da je vlagatelj peticije. eno izmed prvih okoljevarstvenih združenj v Bolgariji, ki je bilo vzpostavljeno še pred pacem komunizma in so res zelo zanesljivi in pošteni, imajo zelo dober sloves v Bolgariji. Treba tudi povedati, da sem navezal stike z vlagateljico peticije. povedali so mi, da še vedno nimajo dostopa do pravnih sredstev in da se jih obravnava na takšen način, ki ni združljiv z veljavnim pravom. Je pa res, da je ta peticija zelo stara. In za dialogom smo morda tudi dosegli kompromis. Predlagam, da se peticija ohrane odprta z določenim časovnim obdobjem, tako da lahko vlagateljica poda nove informacije, ne vem, tri ali šest mesecev, če pa temu ni tako, pa bi potem seveda peticijo morali tudi zapreti. Dobro pa bi bilo tudi, da pošljemo tudi pismo okoljskemu inšpektoratu v Bolgariji in ta inšpektorat bi morali tudi obvestiti, da bolgarski državljani nimajo dostopa. To pa tudi lahko privede do negotovosti in pomislekov. To bi lahko storili in z dodatnim časovnim obdobjem, ki je potrebno za predložitev novih podatkov, bi lahko potem tudi to peticijo zaprli. Jaz predlagam šest mesecev, lahko pa predlagate tudi kaj drugega. Najlepša hvala. Mislim, da bi morali storiti naslednje. Tako kot vi pravite, gospod eh, Malinov, se mi zdi prav, da peticijo postimo odprto in da komisija poda poročilo o pilotni raziskavi. Zato peticije ne moremo še zapreti potrebujemo informacije pilotnega projekta in lahko bi pisali tudi regionalnim oblastem, kjer bi zapisali, da ni samo komisija tista, ki sledi razvoju dogodkov, ampak da imamo peticijo na to temo in da tudi mi eh, tesno spremljamo razvoj dogodkov. Ima kdo kaj proti? Ne. Dobro vlagatelja peticije za osmo točko še vedno ni tu. we are ending up in a very difficult situation at the Smo v zelo težki situaciji. Pri osmi točki imamo vlagatelja peticije iz Romunije, ki se je očitno izgubil v Bruslju. Ne vem, kaj se je z njim zgodilo. ni se izgubila tukaj v stavbi, oziroma izgubil, ampak v Bruslu ali pa se je odločil, da bo šel nazaj domov. Enostavno se ne oglaša na telefon. Toliko o osmi točki. Sedaj pa je naslednja točka, enajsta točka. Peticija številka 1569, ki jo vlaga Jolanda Moja, ki je ravno tako še ni tukaj. Kajč,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 Vidimo se zopet ob 15, če, 15 minut čez 11. Medtem lahko vedno pokličete vaše matere, vedno so vesele, če kdo pokliče ali pa vašega otroka. Ali pa greste na kavo. Vidimo se zopet 15 minut čez 11. Upam, da bomo takrat vlagatelje našli. Zdravo,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

Sedaj lahko nadaljujemo sejo. Najlepša hvala vsem, ki ste se vrnili. Zdaj bomo kar začeli. Opravičujem se za to, kar se je zgodilo. Sedaj je z nami že gospa Jolanda Moja. Pozdravljam vas na seji eh, na eh, odbora za peticije. Gre za peticijo številka 1569, gre za projekt urbanističnega razvoja mesta Luksemburg na onesnaženem območju. Izvolite. Prosim, da prižgete mikrofon. Okay. Uh, bon. Bonjour, euh, madame. Lepo pozdravljeni, gospe in gospodje. Danes po um, mesecih, po tem, ko smo uložili peticijo, vidimo, da situacija ostaja enaka. Zelo težko je predvideti vseh, vse posledice projekta urbanističnega razvoja. Radi bi bili prepričani, da se bo zaščitilo zdravje prebivalcev mesta Luksemburg. Zato sem tukaj, da govorim v imenu prebivalcev moje četrti v Luksemburgu. Po lokalnih volitvah oktobra leta 2016 eh, je prišlo do izboljšanja v preglednosti in komunikaciji Luksemburga. Ta pristop je zelo pozitiven. Sedaj pa bi rada razložila, zakaj gre pri tej peticiji. Leta 2015 smo videli, da je bil sprejet nepremičninski projekt v času poletnih počitnic. O tem se ni veliko govorilo in ta projekt naj bi bil izveden v naši četrti. Gre za 2,9 eh, hektarja zelo onesnaženega območja, kjer obstaja veliko nevarnih snovi, kot so oglikovodiki, ki onesnažujejo. Um, zrak in vodo. Gre za rakotvorne in strupene snovi za človeka. Te se koncentrirajo v zraku in preidejo v tla in vodo. Preko talnice in vinila, vodovoda, pitne vode, pa pride lahko tudi v človeški organizem, kar pomeni, da mi dihamo ta zrak in pijemo takšno vodo. Zato te snovi preidejo v stanovanja vseh prebivalcev te četrti. Zaradi tega smo resnično zgroženi. Med letoma 2001 in 2003 je prišlo do povečanja nesnaženosti ravno v tej četrti. Županja Luksemburga je takrat leta 1999 z industrijskimi obrati sprožila um, razpravo za to, da bi Mm, lahko dobili odobritev za te obrate. Leta 2002 smo ugotovili prve simptome prebivalcev, um, izguba vida, spomina, dihalnih poti. Videli smo v poročilu, strokovnjakov, da je stopnja onesnaženosti previsoka. Prišlo je do prave afere in škandala, o čemer so mediji zelo veliko pisali. Lastnik tega projekta in je bil tudi obsojen na sodišču zaradi upravljanja z temi nevarnimi snovmi. Leta 2015 je gospod Korteli prodal svojo, um, svojo lastnino v podjetju. Leta 2015 pa je mestni svet z gospo županjo sprejel urbanistični načrt, ki omogoča razvoj rezidenčnega mesta in poslovnega območja skupaj z industrijsko cono. Prebivalci so stopili skupaj, poslali smo ogromno protestnih pisem župani in ministrici za okolje. Tudi Evropski parlament je poslal pismo župani. Od nje nismo dobili nobenega odgovora. Spomladi leta 2017 pa je prišlo do gradnje. Nismo dobili nobenih informacij, nobene preglednosti, prišlo je do poplav, ljudje so se pritoževali zaradi onesnaženosti, zaradi prahu, zaradi delcev, ki so shajali iz gradbenih del. D delavci niso počistili eh, tega območja po končanih eh, delih. 13, 30. junija leta 2017 je član sveta mesta zastavil vprašanje županji glede pomankanja komunikacije in preglednosti zaradi tega vprašanja. In županja takrat dejala, da ni dobila in prijela nobene pritožbe in da je treba stopiti v stik eh, s službo za stike z javnosti. Leta 2017 bom hitro zaključila. Je poslanec zastavil vprašanje glede nadzorovanja, nadzora osnovne snaženosti tega območja, eh, voda in vpliva na zdravje prebivalcev in delavcev na tem območju. Odgovor z Ministrstva za delo in za zdravje smo dobili septembra. Bili smo presenečeni. Zdravje prebivalcev te četrti ni v njihova odgovornost. Sedaj se počutimo nemočni. Najlepša hvala za čas, ki ste mi ga dodelili. Hvala lepa, sedaj ima besedo Evropska komisija. You, Najlepša hvala, gospa predsednica. Pri prejšnjih dveh peticijah smo imeli načelna vprašanja, sedaj pa gre za posamezen primer možnega neskladja z Evropsko unijo zakonodajo. Evropska komisija razume zaskrbljenost vlagatelja peticije zaradi zdravstvenega stanja, vseeno pa menimo, da je pri tem primeru vsaka možna kršitev evropske zakonodaje pristojnost nacionalnih organov na nacionalni ravni, zaradi tega, ker bolj učinkovito lahko rešijo takšne primere, ker lahko na terenu preverijo situacijo in sprejmejo odločitve v okviru lokalnih oblasti. Zaradi tega in na podlagi informacij, ki jih vidimo v peticiji, ne moremo skleniti, da je šlo za očitno kršitev evropskega okoljskega prava in da peticija ne omenja strukturnega problema zaradi neizvajanja evropske zakonodaje. Zaradi tega Evropska komisija ne bo sprožila postopka na podlagi te peticije. Najlepša hvala. Sedaj imajo besedo kolegi. Mislimo, da je ta primer zelo jasen. Kaže, da ni šlo za strukturni problem neskladnosti z evropsko zakonodajo. To je mnenje Evropske komisije in Evropska komisija ravno tako meni, da so nacionalni organi najboljši kraj za reševanje takšnih primerov. Slišali smo tudi od vlagateljice, da je bila vlada zdaj v zadnjih časih bolj pripravljena sodelovanje, zato je treba to zadevo rešiti na nacionalni ravni. Predlagam, da zapremo to peticijo. Ima kdo kaj proti? Ne. Dobro. Sedaj gremo na naslednjo peticijo. prva peticija, to je peticija številka 8. To je peticija številka 581 o domnevnih nepravilnostih pri zbiranju in sežiganju nevarnih medicinskih odpadkov na ozemlju Romunije. Vlagatelj peticije je zamudil svoj let in je še vedno v Romuniji in sploh ni v Bruslu, tako kot smo mislili zato mu ne bomo dali besede, vendar pa moramo vseeno obravnavati to pesticijo, zato dam besedo predstavniku komisije, gospodu Diasu del Castillo, da poda mnenje. Najlepša hvala, gospa predsednica. Tukaj vidimo, da gre za dve vprašanji. Pristojni organi v Romuniji so pravilno ukrepali, tudi ko gre za kazni za sežigalnice in za sežiganje skladiščenja medicinskih odpadkov. Torej, lokalne oblasti so že okrepale. Uh, Drugo vprašanje pa je, da peticija tukaj omenja dejavnosti mafije in utajo davkov strani zadevnega podjetja. Komisija tukaj meni, da komisija nima neposrednih pristojnosti in da na tem področju in da, da je zaradi tega to vprašanje treba reševati na nacionalni ravni. Splošno pravilo je, da morajo države članice pravilno izvajati evropsko zakonodajo, da so obvezane do tega in da morajo zagotoviti tudi pravno varnost in zaščito. Komisija meni, da so lokalne oblasti in lokalni organi to že storili v tem primeru. Najlepša hvala. Želi kdo besedo? Ne. V redu. Vlagatelj nam pošilja ažurne informacije o nezakonitem odlaganju medicinskih odpadkov. O tem so poročali romunski mediji, kjer izpostavljajo enake argumente kot vlagatelj. Komisija ne more skleniti, da romunski organi niso sprejeli potrebnih ukrepov. Vlagatelj je zaprosil, da se izvede inšpekcija. in pravi, da glede na nepravilnosti obrata za upravljanje z odpadkov um, je podaril, da je to najpomnejši argument. Seveda je to sedaj v vaših rokah, želite, da stvar postimo odprto ali jo zapremo. Okay. Čud. Rada bi vam pomagala. Mm, zdi se mi, da če imamo peticijo in če vlagatelja tukaj ni zaradi um, višje sile in problema z leti, mislim, da je prav da to preložimo na naslednjič in da pogledamo mogoče skupaj s koordinatorji najnovejše informacije in se potem odločimo, če pustimo to peticijo odprto ali ne. Pričakovali smo torej razlago vlagatelja peticije, zelo težko je karkoli odločiti brez eh, romunskih kolegov v dvorani. Ne bi se mi zdelo prav, da peticijo zapremo ker ni vlagatelj kriv, da ga ni tukaj. Tudi sama tako mislim. Po eni strani se mi zdi, da lahko stvar zaključimo in zapremo peticijo, ker. Eh, vlagatelj ni storil vsega za to, da bi bil tukaj pravočasno. Vendar pa moramo biti previdni glede teh zadev. Zato predlagam, da peticijo postimo odprto in da v pismo zaprosimo za mnenje pristojnih romunskih organov. Moramo tudi povdariti, da je to še vedno odprta peticija. Komisija meni, da ne gre za nezakonita dejanja, vendar pa vseeno ni povsem skladno z evropsko zakonodajo. Zato je prav, da postimo peticijo odprto in da opozorimo, da še vedno spremljamo situacijo. Je to v redu? Najlepša hvala komisija za vaš prispevek. S tem smo zaključili do povdansko sejo. Vidimo se zopet ob pol treh popovdne. Sedaj gremo na zaslišanje v dvorani PHS5B001. Torej, z dvigalom se lahko odpeljete v peto nadstropje in tam dvorano tudi najdete. 18 minut imate do takrat, eh, seja se začne 10 minut do 12. Torej, imate dovolj časa, da najdete dvorano.